Gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoja mesta. Euh, Tako, sedaj mi je v veliko veselje, kolegice in kolegi, da lahko pozdravim baronico Catherine Ashton, ki je visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in za varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije spoštuje svojo obveznost, da pride pred naš odbor enkrat na leto. Tako je tokrat z nami drugič in eh, to nam bo omogočilo izmenjati mnenja. Veliko se je zgodilo od njenega zadnjega obiska. Takrat je bila ustanovljena eh, Evropska služba za zunanje delovanje eh, in je dobila tudi potrditev od generalne direkcije DEFKO Evropske komisije. Potem je parlament tudi prejel zakonodajne predloge za nove instrumente financiranja zunanje politike in predvideno je, da se bo eh, služba gospe Eton ukvarjala tudi eh, z eh, obravnavanjem odločitev v zvezi s programi omenjenih instrumentih. Eh, Predvsej sprememb je predvidenih, ki niso ravno nedolžne, recimo zmanjšanje eh, razvojnega sodelovanja z novo razvijajočimi se državami eh, oziroma možnost skupnega programiranja z državami članicami. Gospa Ashton je sedaj z nami, povedala nam bo, kako ona gleda na način vključevanja razvojnega sodelovanja v zunanjo politiko Evropske unije. In zato bom sedaj kar takoj, brez odlašanja, dala gospe Ashton. Izvolite, gospa. Uh, uh, Spoštovani člani tega odbora, že kar nekaj časa od tega, kar sem bila zadnjič v tem odboru, gospa predsednica, eno, kar uh, upam, da nam bo uspelo Eh, torej razpravljati v tem odboru, kako najbolje zagotoviti politični prispevek vašega odbora k mojemu delu. In zelo sem odprta za vaše ideje, torej kako to doseči. Eh, razprave s danskim predsedstvom in s ciperskim predsedstvom o tem, kako, kaj storiti več, da bo odbor Eh, lahko tudi kontinuirano prispeval k našemu delu. Veliko veselja mi je, da sem lahko danes med vami. Leto, ki je za nami, je bilo velik, leto z velikimi izzivi. Arabska pomlad je prevladovala eh, politiko strategij sosedstva in seveda tudi evropska gospodarska kriza je prispevala k temu, da so se stvari bistveno spremenile. Eh, v teh težkih gospodarskih časih in ob spremembah, ki smo jim priča, je zmanjševanje revščine in trajnostni razvoj, ti, ta cilja postajata še bolj pomembna. In ta politika mora biti v srčiki politike Evropske unije po svetu. Mislim, da smo zabeležili nekaj napredka. Na področju izobraževanja je več kot 9 milijonov otrok bilo vključenih v primarno izobraževanje. 5 milijonov je bilo um, cepljenih proti ošpicam in 755 tisoč ljudi s HIV-om so dobili ustrezno zdravila. In tudi naš instrument za Eh, živilsko pomoč je pomagal 50 milijonom ljudi. Razen tega eh, smo sodelovali z eh, civilno družbo in tudi pri izgradnji infrastrukture. Torej, ko govorimo o arabski pomladi, vidimo, da nekatere države so naredili velik napredek in naš cilj je, da ko eh, napredujejo, da pri vzpostavljanju inštitucij tudi eh, Eh, način, kako te države podpirajo svoje državljane, politične programe, ki zagotavljajo demokracijo, eh, eh, svobodo, človekove pravice, vse, kar ima posameznik od procesa, ki je v teku, vse to naj bi vodilo tudi do gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, ki jih potrebujejo te države in kar pomaga tudi posameznikom. To je povezano z izobraževalno politiko, z odpravo revščine in tako naprej. In vse to moramo podpirati v, na celovit način in na dosleden način. Situacija je zelo težavna. Velik izziv ne samo v državah sosedstva, temveč tudi v druga, drugih, če pomislimo na spremembe v našem sosedstvu na podsaharsko Afriko, potem tudi na zadeve, ki Torej, če si ogledamo sploh afriške države, karibske države, pacifiške države, eh, tu beležimo veliko politično dinamiko in posledica arabske pomladi se čuti pozitivno in uh, gre za to, da uh, uh, preprečimo predvsem, da bi te spremembe vodile v večjo represijo. Torej, trajnostni razvoj je prav gotovo nekaj, kar mora biti posledica uh, Eh, podnebnih sprememb. Eh, potem treba je ustrezno izvajati programe za zmanjševanje revščine in treba je koherentno podpirati te države. V 21. stoletju ne bi smeli več eh, govoriti o lakotah v posameznih delih sveta. Velika tragedija je, da 2012, če vedno moramo govoriti o lakoti, da moramo najti strategije za boj proti lakoti, da moramo najti kratkoročne rešitve na mesto dolgoročnih rešitev. Torej, to, kar vam lahko povem, je naslednje. Če gledamo iz perspektive po Lizbonske celovite strategije, povsem jasno naslednje. Razvoj, zunanja politika, varnostna politika. M, m, s,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 da ni konfliktov, da ni vojne ali te terorizma, temveč tudi, da imajo zanesljivo preskrbo s hrano, da eh, ne vplivajo na nje posledice podnebnih sprememb, da živijo v družbah, ki imajo tudi varnostne mreže, torej da je družba, ki je v stanju pomagati ljudem. Zato razvijamo strategije, naprimer tudi za območje Sahila. In srečujemo se z zunanjimi ministri vseh eh, zadevnih držav, vsi z nami skupaj pripravljajo take strategije, pogovarjamo se z različnimi skupinami v teh družbah, da bi oblikovali strategijo, ki je celovita eh, v vprašanju zagotavljanja varnosti. Varnost pa pomeni, da ni lakote. V Sahilu je problem lakote, potem, da ni da ne prihaja do tega, da eh, mlade novačijo in jih spreminjajo v teroriste. Potem treba je pomagati tudi majhnim skupnostim, ki morajo vedeti, da jim države pomagajo. Potem mobilne zdravstvene klinike, eh, mnoge države v Sahelu si to želijo. In treba je omogočiti policijskim silam, da zagotavljajo varnost potem tudi seveda živila za ljudi, potem programi za ustvarjanje delovnih mest, izobraževalni eh, programi in tudi programi za razvoj civilne družbe. Tu gre za človekove pravice, potem za sposobnost, da se eh, posvečajo načinu upravljanja, ki si ga želijo. Torej, skupaj s kolegi, ne samo z Andrejem Pigbalksom, ki je tudi dober prijatelj tega odbora in ki se zelo ukvarja z eh, razvojem, temveč tudi z drugimi komisarji skupaj. Um, ehm, Naprimer, se ukvarjamo z območji tega sveta, ki so jih zadele krize, Pakistan in tako naprej, pa tudi države, ja, Jemen, uh, kjer smo tesno sodelovali, da bi zagotovili uh, Eh, živila za ljudi in da bi imeli tudi ustrezno strategijo za kratkoročno in tudi dolgoročno. Potem Južni Sudan, eh, situacija, kakršna je tam, je seveda težavna in o tem bomo govorili še poznaje. Eh, torej, postavljanje so, kultura, so, kulture sodelovanja, to je to, za kar nam gre. Nočem, Eh, eh, reči, da smo našli neke nove poti, kajti vzpostavitev nove službe, službe za zunanje delovanje, pomeni, da moraš najti tudi nove poti sodelovanja. Uradniki morajo uh, najti nove poti, da bomo lahko delovali tako koherentno, kot je le mogoče. Uh, Vendar želim se zahvaliti vsem uh, uradnikom v različnih direktoratih za razvoj, za trgovino, potem tudi vsem, ki se ukvarjajo z reševanjem kriz. Vsem se zahvaljujem za to sodelovanje. Torej, naš namen je, da povežemo cilje svobode in varnosti, gospodarske rasti in blaginje in tudi eh, razvijanja partnerstav. Rekl, rekla sem že, da so veliki izzivi, s katerimi se soočamo, vendar poskušamo ustvariti tudi okoliščine, Eh, ki bodo omogočile, da se preprečijo konflikti, ki se lahko hitro spremenijo v težke izzive, v hude izzive v vsakem delu sveta. In če je nekdo bil v takem konfliktnem območju, vsa, ve, da ljudje tam umirajo, otroci umirajo, ne morejo obiskovati šol, ne morejo razvijati gospodarstva. Nič Eh, blaginje ne uničuje hitreje kot eh, vojna. In to pomeni, raz, treba je razviti celovit pristop, ki nam bo omogočil zagotoviti humanitarno pomoč, razvoj in tudi podporo miru in demokraciji. Več let se že ukvarjamo s tako strategijo, predvsem tudi za afriški rok, kar je zdaj še posebej aktualno. Tu moramo gledati več stvari sočasno. Na eni strani gre za piratstvo na obalah so Somalije, eh, ki eh, delujejo tudi do 11 tisoč eh, nautičnih mal, mil od obale. Eh, potem eh, tisti, ki trgujejo ob tej obali vladje, ki se vozijo tam, eh, so vedno izpostavljene tej grožnji, da jih napadejo pirati. Eh, in to zajema celo vrsto ljudi, ki sodelujo pri takih dejavnostih. Torej, treba je vedeti tudi, kakšne posledice ima to za trgovino, za turizm in tako naprej. In to ne omogoča državam, da bi se gospodarsko uspešno razvijale. In mis, torej, naš program za eh, zagotovitev hrane lahko pomaga nekaterim eh, ljudem v najrevnejših eh, delih sveta. Eh, več eh, držav članic sodeluje pri nadzoru nad piratstvom v tem območju. Pri vojaški akciji je tako, da najprej rečejo, da je treba rešiti problem v državi sami. Torej, potrebujemo eh, programe, ki bodo omogočile alternative, tako da se ljudje ne bodo odločali za piratstvo. Pogosto so to zelo mladi ljudje. Eh, Eh, ki jih pridobija z več tisoč dolarji in z delom eh, doma v državi bi seveda zaslužili dosti manj. Torej, eh, seveda je treba podpiriti predvsem tudi tiste afriške države, Somaliland in tako naprej. Ljudi v Keniji, na Sejšelih, v Mauriciusu in tako naprej, v vseh državah, je treba spodbujati predvsem voljo za sodelovanje, da bodo našli rešitve. Gre za politično rešitev, potem seveda za močne humanitarne programe in tudi misije, ki preprečujejo ugrabitve eh, ladi in tudi eh, misije, ki preprečujejo ljudem, da eh, ne dovoljujejo, da pride eh, pomoč v te države. Eh, Seveda moramo razmisliti tudi o vlogi, ki, lahko, ki jo lahko odigramo kot skupina v državah AKP. Za, to, za ta odbor je to še, še posebej pomembno. Moramo zagotoviti, da bo tudi to potekalo v okviru strateškega pristopa. Eh, naša služba eh, pripravlja načrte za naslednji Eh, Evropski razvojni sklad in zelo bi si želela predvsem prispevek iz tega odbora, iz Evropskega parlamenta na splošno, Louis Michel, ki je tudi podpredsednica eh, parlamentarne skupščine z AKP. Torej, od vseh si pričakujem eh, prispevke, moramo graditi na izkušnjah, ki jih imate tu v odboru, tako da bo do ti programi oblikovani tako, da bodo zadovoljili zahteve. Gre pa seveda za celovit pristop in razvoj mora biti v ospredju, vendar moramo zagotoviti, da bo to trajnostni razvoj, ki bo povezan z močnimi institucijami, ki lahko zagotovijo demokracijo in človekove pravice. To je srčika vsega tega. Če, ko gre za program za spremembe, agendo za spremembe in Andreas Pibalks je bil gonilna sila eh, tudi našega programa za pomoč in treba je zagotoviti, da bo ta pomoč dosegla ljudi. Pri tem moramo biti učinkoviti in vse to mora potekati v okviru in tu je treba priznati, da najrevnejši ljudje včasih niso v najrevnejših državah, temveč so lahko tudi v državah, ki so za nas države srednjimi dohodki. In tudi to je za nas priložnost, kajti ko razvijamo odnose s temi državami, gre za to, da jih usposobimo da imajo sami učinkovite programe, da tudi sami skrbijo za najrevnejše ljudi v svojih družbah. Zelo pomembno je, da mi opravimo svoje delo, da pa je to samo del tega partnerstva s temi državami. Več razlogov je zato, da včasih ne uspe. Včasih so to politični razlogi. Eh, Tisti, ki imajo denar, želijo ohraniti denar in nočejo in pogosto gre tudi za nezmožnost inštitucij, da bi bile uspešne na terenu. Torej potrebujemo nek celovit pristop, tako da bodo skupnosti se lahko razvijale, ki so mogoče revne eh, regije. Treba je zagotoviti določeno infrastrukturo, eh, tako da bo sploh možno razvijati to pomoč. Gre predvsem za izobraževanje za mlade ljudi, potem infrastrukture, ki jim omogočajo, da lahko proizvode bolj učinkovito pošiljajo na trge. Videla sem to na Haitiju. Tam smo videli, kaj je treba storiti v različnih delih tega otoka. Novo infrastrukturo, ki podpira ljudi, ki ki olajša kmetijstvu oziroma ki omogoča, da kmetijstvo razvija svoj potencial za izvoz, pa tudi za predelavo živil in tako naprej. In potem izobraževalne možnosti za ljudi. E, torej, tako da bodo ti ljudje v aktivno lahko sodelovali v celotnem postopku tudi tega programa zaživila. Torej, nočem vam zdaj užiti preveč, vzeti preveč časa um, in se preveč spuščati v to. Ampak mislim, da je nekaj zelo pomembno v odnosih s temi državami. Torej, nekako uh, se dogaja, da uh, skupnosti um, ne. Eh, da pomagamo tem skupnostim, da pa same ne eh, razvijajo dovolj hitro sposobnosti, da bi se tudi same razvijale. Torej gre za opolnomočenje ljudi na terenu samem, tako da bodo v podporo družbi in skupnosti, v kateri živijo. Mnogo tega dela, ki ga opravljamo s temi državami, nekatere so strateške partnerce, partnerke, nekatere. Uh, ki bodo to postale, nekatere, ki šele prihajajo v ta okvir. Torej, tudi te države morajo predvsem več storiti za svoje državljane. Nekaj besed eh, tudi o podnebnih spremembah. Eh, omenila sem že, da je to posebna tema in da moramo to vključiti v našo razvojno delo, torej gre za trajnostni razvoj. To, je še posebej, to še posebej drži za majhne države, za majhne otoke v Pacifiku in na Karibih, eh, ki jih to še posebej zadeva. In člani odbora so se prav gotovo tudi že sami prepričali o posledicah. Potrebujemo nek eh, trden pristop. Eh, tu mora sodelovati več komisarjev treba je najprej omiliti posledice podnebnih sprememb, kakršne so in kakršne bodo. Torej moramo razmisliti, kako pomagati držav, državam, ki morajo eh, sprejeti drugačne ukrepe zaradi eh, posledic podnebnih sprememb. Če eh, se neka vas poruši vsako leto zaradi poplav, kako pomagati tej skupnosti, kako zagotoviti, da eh, se ohrani to, kar je za to skupnost tako dragoceno ali kako najti poti, da se jim ponudi pomoč, da živijo s spremembami v krajini, kako v to vključiti tudi povezave s neko večjo strategijo, se pravi, da imaš jasne cilje, kar zadeva podnebne spremembe in to bo dolgoročno seveda del rešitve za cel svet. Ta kombinacija vseh teh vidikov je tako pomembno in to eh, vedno vodi nazaj na vprašanje, kako je razvoj v srčiki tega, kar delamo. Nekaj besed o Sudanu in Južnem Sudanu. Eh, z vodstvi obeh držav sem se pogovarjala ko sem se na zadnjič pogovarjala s predsednikom vlade Južnega Sudana, sem eh, rekla, da sem bila ponosna pri razglasitvi neodvisnosti, ker sem bila tudi prisotna. Ampak ta eh, država je krhka in potrebuje vso pomoč, eh, ki jo lahko damo, tako, kar zadeva rast, razvoj tudi za vzpostavitev infrastrukture, ki je zelo krhka in tudi, da torej v Južnem Sudanu uh, tudi eh, je več veleposlanikov in vsi morajo pomagati. Torej, treba je doseči rezultate. Naprimer gre za to, da deluje letališče, potem tudi, da rešujejo politična uh, vprašanje med njimi in eh, severnom, severom, da se podpre to, kar dela predsednik Mambeki, potem rešitev za plinovod, kajti to je 90 odstotkov prihodkov za Južni Sudan in morajo tudi diverzificirati gospodarstvo tako, da bodo lahko imeli korist od nekaterih gospodarskih vidikov svoje eh, njihove države. Potem eh, Mjanmar in Birma. Um, aprila, veste, tako je bilo dogovorjeno med mano in Sansuči, da obiščem to državo. Andres Pibalk si je že bil v našem imenu tam in tudi malo uh, identificiral, kaj lahko tam delamo. Torej, velika pričakovanja imamo v zvezi s to državo. Želimo si, da bi uh, volitve potekale v redu, želimo, da se uh, politični zaporniki spustijo, eh, potem dostop za humanitarno pomoč tudi v območjih, kjer to še ni možno in mora se končati konflikt. Vsem, ki uh, si prizadevajo za reforme in za svobodo v uh, Mjanmaru, vse te podpiramo. In odprli bomo delegacijo tam in želimo jim povedati, da Evropska unija Eh, da ima neko celovito strategijo do te države. Potem lahko bi govorili o Afganistanu, lahko bi govorili o neverjetnem delu, ki je bilo opravljeno strani delegacij v različnih afriških državah skupaj s komisijo in državami članicami. In veste, da želim doseči predvsem dvoje. Prvič, večjo koherenco med institucijami in državami članicami, da bomo dogovorili zagotovili, da bo denar, ki ga dajemo na voljo, še bolj učinkovit, torej da bomo ekonomijo obsega izkoristili na najboljši možen način. Torej potrebujemo celovit pristop eh, med nami, tako da bomo lahko dosegli več. In razen tega želim zagotoviti, da to dosežemo v partnerstvu s temi državami, v partnerstvu z mednarodnimi organizacijami, predvsem združenimi narodi pa tudi v partnerstvu z vami. In to uh, se bo zgodilo v Rio plus 20 in tudi v drugih eh, vprašanjih. Uh, in želim končati s primerom, ki se mi zdi še kako pomemben. In sicer, da bi delo, ki ga opravljamo, bilo še bolj povezano, predvsem tudi, da spodbudimo zasebne vlagatelje za investicije. Eh, pa tudi eh, mednarodno, eh, mednarodni denarni sklad, svetovno banko in tako naprej. Treba je podpriti predvsem MSP-je v državah, ki so v procesu spremembe, transformacije, kajti ti so hrbtenica vseh družb, tudi naše, potem nevladne organizacije mnogo je držav, kjer se prvič lahko angažirajo in moramo sodelovati s poslanci. In eh, želim se zahvaliti tudi članom Evropskega parlamenta za odlično izvedbo eh, misij za opazovanje volitev v različnih državah. Vem, da so nekateri tudi danes v dvorani. To je zelo pomembno. Eh, in seveda je treba potem tudi spremljati, kaj se dogaja naprej po teh volitvah. In Eh, kajti to se kaže, kako pomembna je demokracija. Tu gre za ljudi, ljudi ki, hrepeni, ki hrpenijo po tej demokraciji, ki uh, ustanavljajo stranke in tako naprej. V Libiji, naprimer, sem bila, uh, v Tuniziji, kjer nastaja civilna družba, v Maroku in tako naprej. Povsod so spremembe, pa tudi v širšem kontekstu, v uh, skupščini AKP pa tudi z delom posameznih poslancov prispevamo veliko. E, in upam, da se zavedate dragocenosti vašega dela. Moram reči, da to ni samo spoštovanje, ki vam ga izrekam, temveč to ima velik, velik vpliv in zato se vam želim iz srca zahvaliti. Najlepša hvala. Lady Ashton, sedaj bomo dali besedo kolegom. Veste, da nimamo veliko časa. Predlagam, da si vsak vzame dve minuti in pol za vprašanje. E, po štiri vprašanja skupaj bomo poslušali in potem bomo Lady Ashton omogočili odgovarjati. Gospod Mitchell. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej dobrodošli, gospa Ashton, in hvala za pomoč, ki jo vaša služba uh, in služba za um, zunanje uh, zadeve in uh, varnost opravlja. Kar zadeva merjenje uspeha. No, razvojne cilje smo morda začeli meriti, ampak kako pa merimo dolgoročno, kratkoročno, srednjeročno cilje Evropske unije? Uh, pravimo do 6 milijard evrov na leto. To je 30 milijard eh, evrov v času tega programa. Bi lahko potem nekaj povedali konkretno o situaciji na Fidžiju, kako, eh, kako so se odzvali na spremembe na področju javnih naročil in potem v Libiji. Uh, Še vedno je cela vrsta zelo ranljivih ljudi izpostavljenih napadov. Kako se njim zagotavlja pomoč? Ali bi lahko rekli tudi nekaj o kristjanih v Nigeriji? Kajti napadi na kristjane se strani ene skupine so zlasti alarmantni, vključujoč tistim, kar se je včeraj zgodilo. Ne potrebujem dveh minut in pol, da postavim svoje vprašanje, ampak bi vas prosil, če bi mi odgovorili na to. Pa še nekaj. To je moj hobi. Vem, da ste vi visoka predstavnica, ampak eh, ne vem, lepo bi bilo, če bi vam dali nek drug naziv. Uh, delegatka za zunanje zadeve Evropske unije. Mislim, da bi to bilo primerno. Nek boljši naziv si zaslužite. Hvala. Hvala lepa, gospod Mičel. Sedaj gospod Kortes Lastra. Presidenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. V veliko veselje mi je pozdraviti vas v tem odboru, gospa Ashton. In lepo bi bilo, če bi nas obiskovali bolj pogosto. Na ta način bi v veliki meri lahko obogatili delo našega odbora. To bi nas vse, mislim, da veselilo. In gotovo bomo lahko v prihodnosti tudi, kar zadeva boj proti revščini, učinkovito sodelovali. Kar zadeva eh, razvojno pomoč in. Eh, in sodelovanje na področju uh, pomoči in razvoja, torej DCE. Tukaj se nam zdi, da naša razvojna pomoč včasih ni tako učinkovita, kot bi si vsi želeli. Gotovo se boste tudi vi strinjali z menoj. Hvala tudi komisiji za vse delo, ki ga opravlja in za napore, ki jih eh, komisija kot celota vlaga v. Eh, svoje delo. Kar zadeva cilji DCI-ja, ti cilji morajo biti boj proti revščini in sodelovanje mora tukaj biti bolj a, eh, učinkovito, da bi se lahko borili proti revščini. Mislim, da je to nujno pomembno, če hočemo različne cilje, med drugim tudi boj proti revščini, doseči. Kaj hočemo narediti? postaviti te cilje resnično na vrh naših nalog in upamo, da bo uh, tudi komisija si prizadevala doseči te cilje, tudi cilje tisočletja oziroma cilje uh, po koncu tisočletja. Kar zadeva boj proti revščini v Afriki, v Latinski Ameriki, to je gotovo nekaj, s čimer se moramo ukvarjali. Ukvarjati. V Braziliji in v Mehiki smo bili prednedavnim In situacija v teh dveh državah seveda ni reprezentativna za celotno Latinsko Ameriko. Žal ne. Deset držav v Srednji in eh, Južni Ameriki se še vedno nahaja v svoji lastni kategoriji, kar zadeva revščino. Torej, z drugimi besedami povedanjo, tam je vlada izjemna revščina. Delo, ki smo ga do sedaj opravili, je bilo eh, namenjeno podpori tem državam, ampak bolj moramo okrepiti demokratične inštitucije v teh državah, tudi zaradi bolj učinkovitega boja proti revščini. Torej, treba je bolj dosledno politiko, eh, združene napore in sodelovanje zagotoviti za eh, boj proti revščini v Afriki in Latinski Ameriki. Naj vam omenim, da s tem, ko jemljete čas drugim, ne boste mogli eh, vsi govoriti. Škoda. Gospod Görens, najlepša hvala. Dali ste mi eh, minuto, kateri se je Gaj Mičel eh, odrekel, zato da lahko nekoliko dlje govorim. Lani je prišla Lady Ashton k nam in. Eh, Eh, mi, imate možnost, da prijete večkrat, ampak te možnosti prav gotovo ne zlorabljate. No, Evropska unija je prva, kar zadeva razvojno pomoč na svetu in če pogledamo to od blizu, vidimo, da gre za aritmeti, aritmetično uh, operacijo, eh, kar pomeni, da sodeluje vseh 27 držav plus komisija, to se še šteje, ampak vse skupaj daje slab občutek. Uh, Eh, in eh, končno smo se začeli tudi dogovarjati in res je bil zadnji čas za to, kajti veliko točk ostaja še odprtih in želel bi, da bi Evropska unija bila najboljši možni, najučinkovitejši, najambicioznejši, najvplivnejši, najkoherentnejši akter. In zato je treba, da se evropsko upravljanje tudi odvija na ustrezni ravni. Žal to upravljanje ni na ustrezni ravni iz treh razlogov. Prvič, vloga sveta. Svet ima dva ministerska sestanka na leto, E, to so e, polletni sestanki, trajajo tri ure in to je prema, premalo, da bi se zbližala stališča 27 akterjev in zato, da bi se zagotovila določena enotnost e, pri razvojni pomoči. Drugič, odkar ste prevzeli svojo funkcijo, smo priča temu, kar bi, imen, kar bi imenoval, kar bi imenoval uh, umik glasu na sveto. Svet je prisotna, ampak ne reče niti besede. Edino sporočilo, ki smo ga slišali, je bilo v času razprave o uh, Eh, uporabi člena 284 Lizbonske tri, eh, eh, tribune. Ampak svet govori samo toliko časa, kot je potrebno, da se skuha jajca. Se opravičujem za ta izraz. Ampak svet ne dela vsega, kar bi moral po pogodbi. Drugič, vloga komisije. Naj Odkrito povem, to govorim v vaši odsotnosti in tudi v vaši prisotnosti. Želel bi, da bi zaradi jasnosti politike bi komisija ostala edina odgovorna za programiranje razvojne politike. To vašim pristojnostim ne bi nič oduzelo. Mislim, da bi vi lahko briljirali pri koordiniranju politik s tem, da bi integrirali en element, ki ga v svojem uvodu niste omenili, zato ker ne spada v vaše pristojnosti. In tu uh, mislim na uh, trgovinsko dimenzijo. Če želimo biti koherentni, pri eh, zunanji politiki moramo vključiti tudi zunanjo trgovino v ta pristop. Kar pa zadeva demokracijo, povedal sem že, kar sem hotel povedati in zadnji element mislim, da se je treba potruditi za to, da eh, izpolnimo eno potrebo oziroma da zadovostimo eno potrebo. Imamo zelo dobro politiko, bila bi pa lahko še boljša, če bi se dovolj potrudili in organizirali strateški razmislek. Mislim, da to manjka na evropski ravni. Eh, in kljub eh, kritikam, ki sem jih izrečkal, pa lahko rečem, da so določeni elementi zelo dobri in želel bi vas povabiti, da Eh, avtorizirate svet, da sodeluje z nami v razpravi o bodoči agenti razvoja. Zato, ker je treba izmenjati mnenja o tem vprašanju, to vprašanje je bistvenega pomena. Če se bomo pogovarjali drug mimo drugega, ne bomo eh, okrepili razvojne politike Evropske unije. Gospa predsednika, Mislim, da je neumno, da se moramo omejiti na dve minuti in pol. Enkrat letno vidimo gospod Ashton in to je absolutno premalo. Dve minute trideset, ampak potem glasujemo. Jaz lahko ostanem tukaj do osmih, ampak nisem čisto prepričana, da se bodo vsi strinjali. Donc, euh, Dobro si bom dala besedo sama sebi, ampak vseeno ste lahko vse povedali, kar ste hoteli za sedaj. Prav? Vse je v redu potem. No, dala bom besedo sama sebi. E, gospa Ashton, e, trikrat e, ste bili na Haitiju, šest mesecev po potresu, potem v času volitev in prejšnji mesec. Mislim, da mi ni treba ponavljati, da so evropejci in Evropska unija pokazali veliko solidarnost do ljudi na Haitiju smo prvi donator eh, humanitarne pomoči in razvojne pomoči, ampak politični dialog med delegacijo EU in pa organi te države ostaja zelo omejen in tu uh, sem se izrazila eh, previdno. 12. januarja smo se z gospodom Marteljem pogovarjali o zunanje politike, Meni se je zdelo, da želi privilegirati globalno masivno eh, kmetijstvo z dvemi, tremi velikimi skupinami. To mi je razložen. Verjetno nameravajo uporabljati tudi eh, genetsko spremenjene organizme ali pa njihove substitute in občutek sem dobila, da eh, ne upoštevajo vseh želja kmetovalcev. Želela bi vedeti, kakšno je vaše mnenje do tega vprašanja. Hvala lepa, gospa Ešta. Je peut-être vous laisser répondre et. No, eh, vam dajem besedo kar takoj za odgovor. Hvala. Koliko časa imam za odgovore? Gospod Mitchell, kako uspeh razvoja meriti? To je seveda bistveno vprašanje. Andrij Spibalks ravno s tem se ukvarja, kako bolje meriti našo uspešnost potrebujemo merila, ki nam bodo dala boljšo predstavo o situaciji, kakršna je. Seveda lahko se ukvarjate z izobraževanjem, lahko pomagate ljudem, ki živijo v globoki revščini in tako naprej. In koherentnost dela, ja, seveda to je potrebno. Andres torej dela na tem, sama se bolj osredotočam na to, da bi bolj eh, uskladili delovanje 27. erice in Evropske unije. In to mislim, da bo v prihodnosti nujno narediti. To je vsekakor naš program. Potencijal 30 milijard evrov je res treba dobro izkoristiti. Sedaj sem spremenila svoj naziv v delegatko. Uh, Sirija, Fiji in tako naprej. Veste, da se Fijijem poskušamo delati bolj z lokalnim prebivalstvom in eh, to, sod, eh, to pomoč eh, ukiniti. Kaj se bo zgodilo? Če ukinete pomoč, je seveda problem v tem, da tisti, ki so že tako ali tako v najslabšem položaju, mm, imajo še večje težave kar zadeva zakonodaja tam na Tahitiju, javni, javna naročila in tako naprej. No, sedaj imamo takovani Public Order Act, ki omogoča ljudem bolj sodelovati pri tem. Torej, vse države, vse organizacije naj bi bolje sodelovali, da bomo bolj uspešni. Sirija. Pogovarjala sem se z opozicijo v Siriji in njihova vključenost v vse delo je tisto, kar je potrebno za vse skupnosti, zlasti pa eh, kristjane, je pomembno, da vsi sodelujejo pri iskanju rešitve v Siriji, tako da ne bo prišlo do spremanja nekih odločitev, ki bodo v njihovo škodo. To je zelo pomembno. Sem, o tem sem se pogovarjal tudi z državno sekretarko ZDA, kako njihovo vključenost zagotoviti, kajti če tega ne bomo naredili, potem prihodnost Sirije ne bo takšna, kot želimo. Nigerija tukaj obstajajo seveda stara verska vprašanja, ki se ponovno pojavljajo v spredju, ampak težko je videti, kaj se do, eh, dogaja. Good luck Jonathan, torej predsednik, poskuša najti rešitev vsej tej situaciji in mislim, da to počenja tako, da bo poskušal vključiti uh, vse skupnosti, ampak to je vsekakor situacija, ki jo spremljamo vsakodnevno, kajti lahko se še poslabša. Na gimniku veste, da bomo kot zunanji, so, so zunanji ministri oziroma bodo eh, razpravljali na naslednjem sestanku tudi o tem. Gospod Kortes Lastran, govorili ste o Latinski Ameriki, Srednji Ameriki. Da, bila sem v Braziliji in Mehiki, to je pač del mojega dela na področju strateškega partnerstva in dela v okviru G20 skupine. Pri mehičanih je trajnostni razvoj bila glavna tema in eh, o tem sem se pogovarjala tudi z Brazilijo. Te države še vedno imajo dostop do ustreznih sredstev in to je pomembno za njih. Ampak kaj poskušamo tukaj narediti? Za celo regijo razviti neko usklejeno uh, eh, strategijo, tako kot za posamezne dele tega kontinenta. Gospod Gerens, Rada bi prihajala večkrat k vam, ampak žal ima dan samo 24 ur. Strinjam se, da ta postlizbonska borba a, eh, ne poteka tako, kot bi bilo trebno. Tukaj ni samo Andris tisti, ki lahko govori z vami, tudi danske ministre oziroma ministra za razvoj bom prosila, da pride k vam Maja, pa tudi prihodnje predsedstvo. Cipr sem zaprosila, če lahko to delamo eh, tudi v prihodnosti. Torej, na podlagi Lizbone vsi vemo, da vam nismo toliko na voljo, kot bi morali eh, biti, ampak eh, zavedajte se, da tudi politični input sveta potrebujemo. Komisija naj bi se skupaj vodila. Kako to funkcionira? jasno, da je komisija tista, ki je uh, voznica. Jaz in uh, Andrej Spivaks sodelujeva. Ničesar ne počenjam jaz, uh, kar ne bi bilo uh, povezano z njim in obratno. Zakaj gre? Gre za to, da poskušamo koherenten, usklen pristop razviti, da strateško gledamo na to, kar počnemo. Razvojniki niso v nekem kotičku in delajo svoje. Ne. Uh, Eh, trudimo se, da vsi delamo na tem področju eh, razvojne pomoči. Gre pač za nedokončano delo. In mislim, da to vsi vemo. Se pa trudimo. Ker zadeva Haiti še nekaj. Veliko odprtih vprašanj je tukaj. Poskušamo vlado eh, Haitija prepričati, da naj gre naprej. Gre za državo, ki živi od pomoči že 50, 55 eh, eh, ljudi, pa še vedno cele vrste temeljnih stvari niso razrešili. Recimo gradnja infrastrukture je takšen eh, problem. Mi poskušamo lokalnim skupnostim pomagati. Zagotovimo jim recimo možnosti, da razvijajo kmetijstvo, To je povezano z razvojnimi možnostmi in z infrastrukturnimi projekti. Kakšne eh, polščine, kakšne eh, ne vem, druge eh, proizvode uporabljajo, to vam ne morem jaz reči, ampak kaj je bistveno pri Haitiju? Haiti je zame primer, kjer potrebujemo čim več usklenosti med državami, članicami in evropskimi inštitucijami in čim več usklajenosti med mednarodnimi partnerji. Ampak tukaj ne gre samo za to, da eh, vlivamo pomoč eh, Haitiju, temveč da jim pomagamo ponovno se zgraditi in razviti se v funkcionalno in trdno gospodarstvo. In to je seveda dolgoročen projekt. Pri tem je treba eh, misliti na vse vidike političnega in gospodarskega življenja. To moramo narediti. Najlepša hvala, gospod Weigl. Hvala, gospa predsednica. Tukaj smo v podrazvitem odboru, zato moramo uporabljati angliščino in angliščina ni tako močan jezik pri meni, kakor je pri vas. Like some, some... Da ne bomo vsi soglasni tukaj naj vam povem eh, nekaj o svojih pričakovanjih, ki niso bila upoštevana v vašem uvodu. Pričakoval bi namreč od vas, da bi govorili o nekaterih resnih odprtih problemih, o krizah, ki se neposredno dotikajo tega, kar mi tukaj počnemo, razvojni problemi, humanitarni problemi in tako naprej. V Evropi smo sredi znane krize, imamo revščino, imamo neustrezno razvitost, imamo humanitarno krizo od eh, Palestine do Gorskega Karabaha. Vem, da se morda ponavljam, ampak ponavljal se bom tudi še v prihodnosti, kajti to so problemi, pri katerih moramo dobiti občutek, da se te stvari premikajo. Upam, da boste enkrat prišli k nam ali v odbor AFET in nam povedali, dober občutek lahko imate, eh, mi smo res eh, prispevali k rešitvi enega od problemov. Naj je to Zahodna Sahara, naj je to Palestina ali Gorni Karabah ali kaj drugega. Vesel sem, ker uh, vi potujete tja, kjer so uh, problemi, temu se ne izogibate. In to je vredno pohvale in to je treba tudi povedati. Ampak probleme je treba tudi rešiti. Zato bi bil vesel, če bi prišli k nam in bi rekli, delamo na tem in tem problemu, ali nam lahko morda celo pomagate, ali pa ali imate kakšno zamisel, kako se tega lotiti, kako biti manj uh, licemeren, če govorimo o Siriji in potem kritiziramo uh, taktiko veta dveh držav. Ja, napačno igro se gresta Kitajska in Rusija, ampak istočasno se Amerika igra isto igro, kadar gre za njene interese in mi ZDA pri tem tudi pomagamo. Torej, mi ne bi smeli početi tistega, zaradi česar druge kritiziramo. Upam, da sem dovolj jasen. Torej, pričakujemo od vas, da boš, boste prišli k nam za konkretnimi inicijativami uh, in predlogi, kako rešiti probleme. Gospa Keller. Um, Hvala. Po vseh teh informacijah, kaj se dogaja po svetu, naj se vrnem na politike Evropske unije. Hvala, da ste prišli. Veliko vprašanj imam, ampak bom poskušala biti kratka. Najprej me zanima, kako točno se ukvarjate z koherentnostjo politike za razvoj. Potem naslednje, kakšno je trenutno stanje na področju delovnega memoranduma med DG eh, Defko in eh, službo za zunanjem delovanjem. Potem vaše teme. Rekli ste, da je zelo pomembno, da dobite informacije se strani parlamenta. Imam občutek, da dosti krat mi imamo ta input, ampak žal očitno naš, eh, nas eh, pri pripravi strateških dokumentov komisija vedno ne upošteva. Torej, to, kar rabimo kot poslanci, je neke formalne priložnosti za to, da vam posredujemo te naše informacije bi vi podprli prošnjo parlamenta, da bolj na formalni način sodelujemo od vsega začetka. In ne nazadnje, imamo agendo za spremembe. Vem, da gospod Pibalks je pri, nam jo je predstavil in vedno povdarjamo, da to odprto soglasje o razvoju ne, ne bo nadomestilo. Ampak danes dopovdne je predstavnik komisije rekel, naša nova politika razvoja je agenda za spremembe. Kot da evropsko soglasje sploh ne velja več ali pa ne velja več toliko kot v preteklosti. Kakšno je torej položaj agende za spremembe z vašega stališča? Kako vi to vidite? In kako boste delali na implementaciji te agende? In še nekaj agenda za spremembe govori veliko o upravljanju. Ampak to je morda nekoliko v nasprotju z tistim, kar imenujemo lastništvo nad razvojem, ownership of development. Kako to dihotomijo lahko razrešimo? Po eni strani je komisija, pravite, v vodilni vlogi, po drugi strani pa obstajajo nekatere druge dileme. Gospod Deva, hvala, čestitke, gospa Ashton, za stvari, ki jih počenjate. Kar zadeva Iran, tukaj mislim, da ste dobro upravili delo, kar zadeva Sudan, no predsednik Bashir, mislim, da še vedno eh, ubije več ljudi na dan, kot jih umre v Siriji. Ampak pozabili so časopisi in mediji na Sudan, vik srečine. Imam tri vprašanja. Najprej korupcija. Okoli 700 milijard dolarjev nezakonitega denarja naj bi prihajalo iz držav v razvoju v Evropsko unijo in zahodne države. Tukaj gre za črne fonde, kot je izračunal kolega Mitchell. Indici naj bi imeli 2 bil, biliona dolarjev v, na zahodnih eh, računih. 700 milijard evrov je, je ogromna številka. 60-70 milijard samo dajemo državam v razvoju, v pomoči, desetka toliko pa pride sem. Desetka toliko pa pride sem v obliki črnih eh, skladov. Če bi korupcijo v teh državah eh, odpravili, bi bile te države bolj gospodarsko neodvisne. Drugo vprašanje, Argentina. Danes smo prebrali, da Združeno kraljestvo 450 milijonov funtov Argentini nameni za razvojno pomoč, istočasno pa nam grozijo v zvezi z falklandskimi otoki. Če govorimo o skladnosti zakaj pomagamo s toliko denarja Argentincem, ki ta denar uporabljajo za napad na Združeno kraljestvo na Falklandskih otokih. To je noro. Tretje. Ko gre za ledeniška jezera v. V Himalaji. Nekatera poročila pravijo, da je ogromno teh jezer takšnih, da ogrožajo prebivalce v okolici. Kitajska, Indija, tudi tukaj morata odigrati svojo vlogo. Hvala, gospod Deva, gospod Kačmarek. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Najlepša hvala za vašo prisotnost, za vašo predstavitev in tudi za vaše odgovore. Želim se vam pa tudi zahvaliti za odločitev, ki ste jo sprejeli včeraj eh, o Belorusiji in o miko eh, evropskih veleposlanikov iz Minska. Samo na vides eh, to vprašanje ni povezano z eh, razvojem. Naj povem. Ta odločitev je bila hitro sprejeta in je jasna in primerna. In po moje je bil namen ustvaritve vase službe ravno v tem, da se hitro sprejemajo ustrezne odločitve. In primer Belorusije se mi zdi odličen. In naš odbor pričakuje podobno okrepanje tudi na drugih področjih. Se pravi, ukrepanje, ki bo odločno, hitro in jasno. Imam pa eno vprašanje v zvezi s prihodnostjo. Kot veste, gospa. So eh, tisočletni cilji zelo pomembni tudi v smislu doseganja cilja razvoja eh, in dolgo časa tečejo pogajanja na ravni Združenih narodov o tem, kaj naj bi se zgodilo sedaj tu gre za strateške odločitve. Kakšen je za nas eh, cilj po letu 2015? Kakšna bo vloga Evropske unije in kaj bomo prispevali pri doseganju teh ciljev po letu 2015? Gospa Ešton, izvolite. Thank you. Hvala, gospa predsednica. Lahko bi rekli, da gre za zelo široko uh, obseg tem v tej razpravi. Gospod Weigl, pravite, treba je rešiti probleme, priti na dan z rešitvami. Mislim, da moramo pri tem se zavedati dveh stvari. Prvič, Evropska unija ima zelo pomembno vlogo v Palestini pri palestinskih oblasteh, ko gre za krepitev institucij države in ko gre za podporo iskanju rešitev med Izraelom in Palestino, torej rešitev v obliki dveh držav, ki bo eh, pri dobra rešitev za palestince in za izraelce. Druga stvar, Gorni Karabah ste omenili. Pred nedavnje sem bila v Armeniji in v Azerbajdžanu, da smo se točno o tem pogovarjali, kaj lahko naredimo, da bi nekaj več medsebojnega zaupanja na mejah zgradili, kajti na mejah eh, obstajajo konflikti. In malce sem živčna v zvezi s tem konfliktom. Ampak rešitve morajo uh, doseči z dogovorom stranke, ki so upletene v to. Tako kot pravim za Izraelce in Palestince, da se, bi bilo dobro, da se dogovorijo, tudi njih ne morem prisiliti, da to naredijo. Treba se še naprej prizadevati Armenija, Azerbajdžan, Palestinci, Izraelci, Jordan, vsi, ki so neposredni sosedi ki lahko vplivajo na te strani, naj pomagajo, da bi prišli do najboljše možne rešitve. Če bi imela čarobno palico, bi jo že zdavnaj bila uporabila. Pred tremi tedni sem bila že tretjič v Gazi, mislim, se je dila političarka in še naprej bom eh, potovala v Gazo. In vidim, kakšne so posledice te tragedije. Seveda pa smo tudi že nekaj dosegli. To ni dovolj, ampak nekaj pa je. Torej ne bom obupala, še naprej bomo pritiskali, ampak Evropska unija ne more prijahati na to območje za neko čudežno rešitvijo. Lahko se samo zavežemo za, eh, k temu, kar, v kar verjamemo, da izraelska naselja so nezakonita potem kako je treba v Gornjem Karabahu doseči rešitev in cela vrsta držav nam tukaj pomaga. Tudi posebni predstavnik dela z njimi, pa tudi za Gruzijo, ampak čudežnih rešitev pač žal ni. Toliko o tem. No to velja tudi za Zahodno Saharo. Tukaj podpiramo vse, kar se dogaja z Združenimi narodi. Včasih pravijo ljudje, da je to hladen konflikt. Meni se ne zdi zelo hladen. Ampak treba je kreativno in odločno biti tam. Nekateri pravijo, da je to delo veliko krat, eh, kot bi metali pesek v Saharo. Ampak eh, ugotovili smo, da temu ni tako. Rešitev je treba najti, če se bodo stranke usedle za mizo in moramo še naprej eh, pritiskati na njih. Gospa Keller, celo vrsto stvari ste omenili, bom poskušala odgovoriti na nje. Ko sem prvič slišala o koherentnosti, usklenosti politik za razvoj, sem si rekla, ja pa vse to je samo po sebi razumljivo. Moramo usposabljati, investirati, upoštevati podnebne spremembe, kako vse to povezati z zunanjo politiko, če hočemo predvsem razvoj pospeševati. Ampak razvoj ni samo pomoč, razvoj so vse stvari, ki lahko spremenijo bistveno stvari v praksi. In to je tisto, o čemer sem prej govorila. Kako vse to povezati, združiti, da imamo dolgoročni strateški razvoj, pri tem pa upoštevamo seveda okoliščine, ki nam eh, gredo v prid v nekaterih državah. Gre za izgradno inštitucij demokracije, pravno državo, nevladne organizacije, civilna družba in tako naprej. Vsi ti elementi, ki lahko zagotovijo trajnostno vidik eh, v lokalnih skupnostih. Gre za šole, gre za majhna podjetja in tako naprej, za vse to. V komisiji poskušamo zagotoviti, da je vse to med seboj povezano. Sveda smo še daleč od idealne situacije, ampak to je v srčiki naših prizadevanj. Med DF-ko, DFko in moja službo obstajajo seveda delovni dogovori in ne morem reči nič slabega o njih. Ampak kot sem na začetku rekla, Če ustvarite novo službo, je treba vedno zagotoviti, da se tudi institucionalna struktura prilagodi, da je vse skupaj čim bolj učinkovito. Ne mislim, da vas nikoli ne upoštevamo pri našem delu, daleč od tega. Daleč od tega, kajti toliko krat, tako kažejo moje izkušnje, slišimo o delu, o zamislih, o stvarih, eh, o katerih eh, ste se odločili ali ste jih posredovali vi iz tudi ta odbor parlamenta. Verjetno pa vam nazaj eh, informacij eh, dosti krat ne posredujemo. Potem delegirani akti, to ni moja odločitev. Čakam, da bo prišlo do odločitve, ampak ko sem se s poslankami in poslanci že v preteklosti srečevala, sem vedno rekla, bolj so vključene demokratične inštitucije, bolje bo. Potem agenda za spremembe, konkretno ste me vprašali, ali je to nadomestilo za soglasje. Ne, gre za dopolnilo soglasja. Poskušamo vse skupaj nekoliko bolje zastaviti in najti način, da bomo eh, resurse, ki so nam na voljo, čim bolj učinkovito uporabili. In to se navezuje na prejšnje vprašanje, namreč prvo vprašanje, kako meriti to, kar ste počeli. Kako veste, ali so resursi, ki so vam na voljo, dobro uporabljali ali ne. Veliki izziv je to, da istočasno pomagamo ljudem na dnu, istočasno pa izkoriščamo tudi denar in strokovno znanje vseh tudi više. Gospod Deva, ohraniti denar v državi sami. Ja, to je zanimivo vprašanje. Kaj ti? Po eni strani gre za proračunsko podporo za učinkovito delo in to pomeni zame pomagati državam, da razvijajo svoje zmogljivosti, da vodijo lastno državo tako, kot je treba. Tudi z revizijskim sodiščem se o tem zanimivo pogovarjam. Denar mora iti tja, kamor bi moral iti, ampak kako to naredimo? V novi uh, strategiji uh, sosedstva smo to uh, zapisali z tako imenovano odgovornostjo. Uh, Torej, ko gre za pomoč, poskušamo ustvariti občutek, da tisti, ki prejmejo pomoč, so odgovorni tudi za to. Zagotoviti hočemo, da to, kar nam obljubijo, tudi naredijo. S partnerskimi državami razvijamo odnose in z organizacijami, tako da denar resnično pride tistim, ki bi jih moral doseči. Seveda so tukaj še širše vprašanja, o katerih morda v tem odboru nima smisla razpravljati. Ampak, če si ogledamo delo držav članic, ko gre za finančno pomoč, recimo Somaliji, resursi iz piratskih napadov, torej denar iz teh napadov je nekaj, čemu je treba slediti. Tako da resnično tudi na ta način uh, onemogočimo pirate pri nadaljem delovanju. Argentina, veste, da je to vprašanje dveh eh, eh, suverenih držav. Ampak lahko vam zagotovim, da so ljudje v Argentini, tako kot drugot, ki jih podpiramo, njihovo izobraževanje podpiramo. To so ljudje, ki so najrevnejši. In za me je to vedno nekaj, kar je treba imeti na umu, ne glede na širšo politično situacijo. Eh, Ledeniška jezera v Himalaji tukaj mm, preslabo stvari pozna. Lahko pa naredimo samo to, da povežemo te države, da se skupaj lotijo razreševanja problemov. Gre za vodo, gre za podnebne spremembe, vsa ta vprašanja, energija tudi po vsem svetu. To so zadeve, ki dosti krat lahko ljudi povežejo. Gospod Kačmarek, Belorusija, ja odločitev je bila sprejeta zelo hitro. Ni bilo težko sprejeti tašno odločitev. Včasih je potrebno več časa, ker so odločitve težke. Nobenega vprašanja ni v tem, da želimo še vedno eh, podpirati ljudi v Belorusiji, da želimo, da izpustijo eh, politične zapornike. To smo jasno povedali Lukašenko in njegovim. In eh, ko smo povabili vele poslanike skupaj s Poljskim, je zelo jasno postalo, da želijo vse druge države tudi želijo odpoklicati svoje veleposlanike in mislim, da je to dober primer sodelovanja eh, Evropske unije. Potem, eh, kaj se bo zgodilo potem, ko bodo doseženi eh, tisočletni cilji? Mislim, da je zelo pomembno cilje imeti in videti, v kolišni miri smo za dane cilje doseči kar zadeva zdravje mater, tu nismo dosegli veliko napredka, bi ga pa bili morali. Ampak upam, da bomo v naslednjih eh, nekaj mesecih z Andersom prišla k vam in vam lahko povedali, kakšni bodo naši naslednji koraki. Hvala lepa. Gospod Martinez je naslednji. Gracias, eh, presidenta. Hvala lepa, gospa predsednica. In najlepša hvala, Kathy. Tri vprašanja imam. Prvič. Kako bo parlament udeležen v sestavi delegacij? Dobro bi bilo, če bi v delegacijah sedeli tudi predstavniki eh, parlamenta, ne pa samo eh, komisije. ne vem, kakšen mehanizem je predviden za ta veleposlaništva oziroma predstavništva, da bi bil v njih zastopal, zastopan tudi parlament. Kako bodo pa ta predstavništva komunicirala z eh, parlamentom? Kaj ti včasih imajo diplomati tendenco, da manj spoštujejo delo eh, parlamenta. Eh, no, potem bo, je predvidena tudi zelo zanimiva konferenca AKP z eh, državami na jugo Afrike in veleposlaniki so bili neverjetni. Uspelo jim je organizirati zelo zanimiv sestanek s predstavniki vseh držav članic. Zato sprašujem, ali od Lizbonske eh, pogodbe po, delamo bolje kot ekipa. Nekateri so mi odgovorili, da, ampak eh, rekli so istočasno tudi, da ni eh, toliko stikov z drugimi državami. Afriške države še vedno v Evropi vidijo eh, Anglijo, Francijo, Nemčijo, ne, ne pa Evrope kot celote. V, no, potem tretjič. V Afriki potekajo eh, tri bitke. Prvo je emancipacija žensk. Tu je bil dosežen določen napredek, ženske so sedaj v boljšem eh, položaju. Drugič, boj proti AIDS-u. Tudi tu smo naredili določen napredek, vendar je prišlo do stagnacije. Potem je pa tu še tretja bitka, ki me zelo skrbi, zlasti potem, ko sem prišel iz Losake. To je boj proti homofobiji. Presenečen sem nad eh, reakcijami. Ban Ki-moon je bil v Losaki, govoril je pred parlamentom. In eh, javna, javnost in Nevladne organizacije so ga kritizirale zaradi njegovega stališča. Pa še nekaj. No, v angleščini je tisto, kar poveste, bolj pomembno in bolj redko. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospa predsednica, gospa Ashton. Eh, Čestitam vam in zahvaljujem se vam, da ste prišli sem v naš odbor in sicer si to želimo vsi. Torej, na radi bi vas bolj pogosto vidivali. Pri, pravila sem vprašanje o Haitiju, ampak naša predsednica je že postavila to vprašanje in zato se odpovedujem na daljnemu času za govor, kajti moje vprašanje je že bilo postavljeno. Hvala lepa, gospod Zanik in gospod Newton. Tudi jaz bom zelo kratek. Hvala lepa, ker ste prišli in eh, ponavljam eh, vabilo. Pridite še kdaj, ampak vem, da ste v Bruslu redko, ker ste posod drugje. Vseeno hvala. Trije kolegi smo šli prejšnji teden v Indijo, da bi uh, ocenili potrebe po pomoči Indije. Pibal si bil tudi z nami in razumem vas, ko pravite, da v teh državah, ki so že kar razvite, denar ne pride do revnih. Eh, v Indiji tudi ne. Tam imamo 300 eh, milijonov Indicev, ki živijo s 3 dolari na dan ampak obiskali smo tudi centr za usposabljanje šivil. Eh, financiranje je zagotovila Evropska komisija. Ne vem, če indici vedo, kaj je Evropska komisija. Ali bi mogoče lahko uh, dali vsem po svetu navodila, da bi v takih primerjih obesili tablici, kjer bi pisalo financiranje zagotovila Evropska unija. To je čisto enostavna prošnja. Hvala lepa. Gospod Cimer. Ja, danke schön. Hvala. Torej, po mojih izkušnjah kot članici tega odbora je tako, da eh, to pričakovanje, da bi razvojna politika bila koherentna z drugimi politikami, to enostavno ni realistično. Različni interesi so pogosto zelo nacionalno obarvani tudi kolonialno obarvani. To velja za zunanjo politiko in tudi za trgovinsko politiko. Sedaj imamo magični trikotnik Eh, zunanje politike, razvojne politike, trgovinske politike. In zdi se mi, da razvojna politika v tem, tra, eh, v tem trikotniku izginja kot v bermudskem trikotniku in da se nam zdi, da trgovinska politika dobiva premoč in da imamo opraviti z razvojno politiko, ki jo goni trgovinska politika in ne obratno. Uh, Torej, eh, razvojna politika postaja inštrument za zagotavljanje virov in dostopa do trga, takšen je moj otis in zato vas sprašujem. Naslednje, kako pa ocenjujete vprašanje dostopa do trga iz držav LDC? najmanj razvitih držav. Torej, kako ali um, bomo imeli nek preizkus posledic, če jim ne omogočimo ustreznega dostopa, kako to tudi vpliva na razvoj oziroma ali ste razvili konkretne kriterije, kako se miri stopnja razvoja, predvsem tudi, kar zadeva države z srednjimi prihodki in uh, Eh, ali se upoštevajo naprimer tudi nevarnosti zaradi katastrof ali tudi zaradi konfliktov. Eh, to lahko pomeni, da če države izpadejo iz pomoči, eh, so potem še dosti bolj na slabšem. Ješče. Leden Ashton, imate besedo. Najlepša hvala. Gospod Martinez, delegacija so vam na uslugo. Vse delegacije Evropske unije po celem svetu so na uslugo Evropskemu parlamentu. V vsaki delegaciji je eh, oseba, ki deluje kot kontaktna točka za delo s parlamentu. Vedno sem zadovoljna, ko dobim sporočila od eh, članov parlamenta, ki mi povedo, da so eh, jim delegacije tako ali drugače pomagale in pričakovala bi, da bi tudi v vašem primeru bilo tako. In uh, slišala sem tudi o konferenci delegacij, eh, konferenci, kjer so sedeli vsi vodje delegacij in kjer so lahko uh, izmenjali mnenja. Tudi sama bi želela še bolj okrepiti te uh, povezave, vem pa, da stvari v praksi dobro delujejo in Če imate kak predlog, kako to sodelovanje izboljšati, sem odprta za dobre predloge, imam pa malo sredstev na razpolago. E, potem ste omenili sestanek AKP v Lusaki. Kot EU poskušamo e, doseči, da bi delovali kot ekipa, kot tim. E, kot sem že rekla, na prvem svetu gre za isto ekipo ljudi z istim sporočilom. Recimo Mehika. Srečujem se z vsemi veleposlaniki. ki so zastopani v, dele, eh, v eh, skupini delegacij EU. Evropska unija res zagotavlja koordinacijo. To, to sporočilo je vedno glasnejše. In če je v neki dvorani naenkrat skupaj toliko veleposlanikov, ima to določeno težo. Mislim, da bodo stvari vedno boljše. Sedaj sem na tej funkciji 14 mesecev in vidim, da se stvari izboljšujejo in čez deset let bodo prav gotovo dosežene velike spremembe. Ena od stvari, ki jo vsakeč preverim, je, da kako stvari potekajo na terenu, kako vlade, kako organizacije civilne družbe sodelujejo in vidijo naše delo. Kar pa zadeva uh, vprašanje homofobije eh, uh, in vprašanja lesbi, gejev in pa biseksualcev, no kot veste, sem bila angažirana na tem področju, uh, skušala sem zagotoviti, da se sprejme ustrezna zakonodaja. In bila sem ponosna, da sem bila prva političarka, ki se je za to borila z tega sveta. Mislim, da moramo eh, na tem delovati eh, in se boriti proti homofobiji iz različnih razlogov. To so lahko religiozni, drugi, to so lahko presodki, ampak ne glede na to, zakaj gre, je treba se tem eh, soočiti in to poskušati odpraviti. In podpiram delo uh, Ban Ki-muna na uh, tem področju. In tudi sama sem zelo glasna v zvezi s tem vprašanjem. No, sedaj bom uh, odgovorila gospodu Newtondanu o Indiji. Veliko je v Indiji treba še narediti. In sicer prvič, veliko je treba narediti v smislu podpore in podpore vladi, da uh, le ta več naredi za razvoj. To je povezano z idejo, da je trgovina dominira nad razvojem. Jaz se sicer s tem ne strinjam. Kar pa zadeva več Evropske komisije, ne vem koliko časa je ta tablica tam, ampak ne moremo uh, si privoščiti toliko tablic, ko, uh, eh, koliko stvari smo financirali, ampak se strinjam z vami, lahko bi napisali, eh, da je to financirala Evropska unija ali pa samo Evropa. Se ni treba vedeti, a je to bila komisija ali svet ali kdo drug, ampak važno je, da vedo, da je ta denar iz Evrope. Potem, kdo vodi kaj, kdo spodbuja kaj, kako uh, razvoj trgovine in okolje gre sta skupaj. Se ne strinjam z vami, čisto enostavno. Ne morem, da Eh, mislim, da ne moremo podcenjevati sposobnosti držav, da razvijajo gospodarstvo, ki, kjer lahko eh, trgujejo. Poglejmo si Afriko. Če se razvije trgovina med afriškimi državami, bo to pomenilo zelo veliko za njihovo gospodarstvo in za ljudi. Kajti pomoč ni cilj sama sebi pomoč zagotavljamo zato, da ljudem pomagajo, da si izboljšajo življenje, da imajo nove priložnosti, da omogočamo njihovim gospodarstvom, da rastejo in se razvijajo. In uh, uspešni pa bomo le, če bomo vse združila. Se, se pravi, če bi pos, poskušali uh, pomagati zgraditi Eh, cesto sredi Afrike, ki bo šla čez eh, štiri države, ali to kaj pomaga? Ja, pomaga, zato ker bodo te države lahko svoje blago, eh, blago spravile na trg preko pristanišča ali pa bodo lahko to blago spravile v druge države. Ne, ne niso samo trgovinski sporazumi tisto, kar nas zanima. Ti sporazumi so pomembni, ogromno stvari pa še je, s katerimi se moramo okvarjati. Za nas je odprta, prosta trgovina res pomembna, ampak ta trgovina je pomembna tudi za tiste države, ki skušajo šele zgraditi svoje gospodarstva. In zato je zelo pomembno, kako se sredstva za razvoj uporabljajo, da se to doseže. Ehm, eno so intervencije, drugo je izkoristiti trg. E, ne gre za to, da njihovi trgi ne bi e, bili odprti, ampak e, te države vedno ne spoštujejo istih standardov kot mi. Mi poskušamo naše potrošnike zaščititi in zato imamo standarde. In pomagati moramo tudi tem državam, da bodo ravnale podobno. Zelo pomembno je razmisliti tudi o Eh, dostopu na trge za najmanj razvite države. Potem so tu karibske države kot skupine. Tu se moramo pogovoriti, kako učinkovitejše podpreti njihove napore, da odpro trge, da spodbudijo trge, kajti trenutno eh, jih je kriza zelo prizadela. In to je pravzaprav eh, glavni razlog, zakaj moramo vse delati. Eh, Nobenega dvoma ni, da če je neka država nestabilna, imamo veliko instrumentov, ki jih lahko uporabljamo, ne samo instrument za stabilnosti, ampak imamo instrumente, ki nam omogočajo, da se povežemo z državo ali ponovno eh, povežemo. Enako velja tudi za primere okoljskih katastrof. Na Japonskem se je bila novembra Eh, šla sem tja, da sem si pogledala tudi posledice cunamija. To je bila ena zelo dramatična izkušnja. Pogovarjala sem se z starejšimi ljudmi, ki sedaj živijo v začasnih bivališčih. In oni lahko pričajo, da je Evropa eh, pomagala. Japonska je zelo bogata država, ima Eh, sama zmogljivosti, da rešuje svoje probleme. Ampak pogledajte si njihovo obalo in kakšne so bile posledice tsunama. Zelo pomembno je, da smo bili tam, da smo podprli njihove nevladne organizacije. Te stvari morajo ostati vedno v naši ponudbi posod eh, na svetu v času krize. Hvala lepa. Pet ljudi je še na seznamu govornikov, pa še ena kot bonus. Gospode Kajzer, potem pa zapiram seznam govornikov. Gospode Kajzer. Hvala lepa, gospa predsednica. In Lady Ashton, najlepša hvala, eh, ker toliko potujete eh, in se toliko angažirate. Prvo vprašanje, naša razvojna politika, eh, Fed in pa koncept kulture. Ko smo bili v Lomeju pred nekaj meseci, smo z presenečenjem zvedeli, da je naravni, eh, da, da naravni eh, sklada za razvoj kmetijstvo ne bo več vključeno. Veliko je bilo kritik, veliko se je govorilo o revščini in tako naprej. Ampak za nas je to nespremljivo. Tu bi želela nekaj pojasnil. In kmetijstvo torej več ni v središču pozornosti za financiranje. Seveda, naš odbor se je odzval. Želela bi pa vedeti, ali lahko to zanikate oziroma potrdite ali ste se pozanimali o tem. In to iz dveh razlogov. Kaj ti gre za razvojno sredstvo in zato se nam zdi absurdno. Druga stvar, zelo na hitro. E, Južni Sudan. Kljub vsem naporom je tam položaj zelo hud. Zelo grozno je tako na severu kot na jugu. Humanitarna situacija je strahotna po eh, bombardiranju. Do, dostop do bombardiranih mest ni bil možen. Ta situacija je težka tudi zaradi političnih težav eh, povezanih za nafto in je situacija težka tudi iz razvojnega vidika. Prav gotovo se veliko dela za južni Sudan. Ampak se, v bistvu nimamo nobene vizije, ne vemo točno, kaj se dogaja, ne vemo, koliko denarja se daje, ne vemo, kakšni so rezultati. Vse je nekako v megli, je pa to ena država, ki je bila eh, med prednostnimi državami naš odbor mora o tem tudi še razmisliti, bolj preučiti to situacijo, ampak situacija je dramatična in nemogoče je, da tako malo govorimo o tem. To ni kritika. E, vem, da se tam nekaj dogaja, ampak mi tega ne vemo. Hvala, eh, hvala lepa, gospod Diaz de Mera. Hvala lepa, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospa visoka predstavnica. Zahvaljujem se vam za ta obisk. Imam tri vprašanja. E, v bistvu so to tri upozorila. Prvič, kot veste, je v Evropi 13 milijonov revežev in 77 milijonov e, ljudi, ki so podhranjeni. Večina revežev, ki so v Evropi, pa prihaja iz teh nerazvitih držav. Kaj pa dela svet? Svet se pa dela oziroma trd, eh, namerava za, uh, zapreti prehrambno banko in eh, namerava tudi, tudi prenehati s, s pomočjo 50 milijonov evrov, ki so bili nameščeni, namirnjeni revščini oziroma revežem. Uh, Eh, tu smo dosegli svoboščine, eh, svosti pretok ljudi, blaga, denarja. No, sedaj je prišlo do arabske pomladi in nenadoma se je problem premaknil in eh, določene eh, svoboščine so kar naenkrat eh, prekinjene. Naprimer, Schengen so nekateri kar zamrzlili zaradi velikega pretoka eh, imigrantom. Ampak jih je samo 13 tisoč, ki so prišli sem. Kako vi gledate na to? Gospa Keller je že o tem govoril, pa še en kolega. Razvojna pomoč in nadzor nad migracijami. Nadzor meja. Nekatere države izkoriščajo razvojno pomoč za to, da uvedejo nadzor na mejah, s čimer preprečijo prihod teh ljudi. To počno ali z ladjami, letali ali z terenci. To boste našli v Senegalu, Mauritaniji in drugi. Kakšna je vaša reakcija na to? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Teokolus. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ένα ερώτημα που Έχω να υποβάλω ο Βαρόν Ιάστον, είναι ανάλογο με το ερώτημα που έχει... Vprašanje imam za baronico Ashton. To je vprašanje, ki je zelo podobno prejšnjemu vprašanju. Zelo sem vesela, da se sedaj ve, da je razvojna pomoč zelo pomembna in da se mora zagotavljati na ravni Evropske unije eh, in da se ne zagotavlja več strani vsake posamezne države. In zelo uh, pomembno je, da smo povdarili pomen boja proti revščini. Ampak kako bomo dosegli uh, vse revne? Ne samo 13, so, uh, 13 milijonov, še več jih je, kajti veliko evropejcev živi pod pragom revščine. na vas se obračam kot na visoko predstavnico in eh, upoštevajoč vaše pristojnosti. Vaše pristojnosti so dosti širše kot naše. Eh, kakšne rešitve naj predlagamo za te milijarde revežev, medtem ko vidimo, da se Eh, uporabljajo milijarde eh, za to, da omogočimo nekaterim, da eh, izvajo svojo diktatorsko politiko, pa da ne ponavljam primera, ki ga je prej povedal kolega v zvezi z Argentino. Ta pomoč sploh ni kontrolirala. Naj vas pomirim, ne bom porabil dveh minut, gospa uh, eh, Ešton, najlepša hvala. In uh, gospa Ešton, ne bom se spuščal v to uh, eh, anglo-argentinsko -ar, uh, razpravo o Falklandskih otokih. Imamo vprašanje o preventivi. Te zadnje čase opažamo, kako v Afriki in druge trpijo zaradi dolgotrajnih suš. In vse kaže, da se bodo suše ponavljale tudi v prihodnosti in da bojo vsakeč tudi hujše, pač glede na trenutne eh, klimatske razmere in na trenutne trende. Zato je treba predvideti preventivne ukrepe s katerimi se bo mogoče odzvati na tašne probleme. Gospa Ashton, kako bi lahko oblikovali sistem hitrega opozarjanja, tako da bi se izognili katastrofam? E, parlament je sprejel uredbo o e, trgu derivatov. Ta uredba bi morala Eh, vplivati tudi na špekulacije z prehrambnimi izdelki, zaradi katerih trpijo zlasti nerevneži. Kako bomo v, eh, kako bomo v praksi izvedli eh, in uporabljali to direktivo? Hvala lepa za na razliko od drugih kolegov, ki niso mogli govoriti v svojem jeziku, bom jaz govoril v svojem. E, sem nov v našem odboru in slišim, da ste šele drugič med nami. No, e, zelo lepo bi bilo, če bi vas videli še večkrat. Po drugi strani sli, tu slišim veliko akronimov, za katere ne vem, kaj pomenijo in zato ne bom o tem govoril, ampak imam dve. Eh, politični vprašanji. Prvo se nanaša na Belorusijo, o tem ste že govorili. In eh, glede na to, da že drugič eh, omenjate diplomate neke države, naj omenim, da je Lukašenko danes dopovdne rekel, da se je Unija odločila za uh, način, ki bo samo poslabšal situacijo. Ampak kakšne sankcije lahko sprejmete? Vem, da ne boste pokazali vseh, kar sedaj, ampak predstavljam si, da boste sprejeli ukrepe proti ljudem, ki ta režim podpirajo. To so prav gotovo ljudje, ki so tudi krivi v narekovaju. Drugo vprašanje, Iran. Dobro poznate situacijo v Iranu. Z ZDA ste pozvali iranski režim, naj se odreče Eh, smrtni kazni za njihove disidente. Ali so bili kakšni odzivi na to in ali lahko sprejmete kakšne dodatne ukrepe za to, da bi se ta grozna situacija končala. Kot eh, obljubljeno, gospod Gerens, končali bomo z vami. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Dve vprašanje imam za gospod Ešton. Prvo, odgovor, ki ste mi ga dali, na način, kako bolj vključiti svet. Potem sem vam postavil tudi vprašanje v zvezi z vašo službo. Mislim, da je tu en slab občutek. Sam sem že predlagal, naj naš odbor vam, komisiji in predstavnikom sveta predlaga, da nas za zaprtimi vrati zbere, zato da se pogovorimo o problemih, ki jih je mogoče lažje rešiti na takih sestankih kot pa javno. Še vedno mislim, da je to pravi način za to, da delo eh, steče hitreje. želel bi, da bi eh, se angažirali v zvezi s tem predlogom. Drugo vprašanje pa se nanaša na trgovino. Spodbujanje svetovne trgovine je izvor ogromnega bogatstva, ampak to bogatstvo ne gre tja, kjer bi lahko bilo koristno. In v svojem govoru ste poskušali uh, vključiti vse dimenzije, vseeno pa niste veliko govorili o vključevanju trgovine. Ampak ta nezmožnost vključevanja zunanje eh, gospodarske dimenzije v zunanjo politiko predstavlja handikap in to je treba premagati. Pogodba je jasna v tem pogledu. Eh, komisar za trgovino ima zelo široke eh, pristojnosti na tem področju in mislim, da je potrebno zagotoviti eh, koordinacijo in pa odkrit dialog o teh vprašanjih. In želel bi, da bi povedali nekaj besed o tem vprašanju. Ko ste svoje funkcije prevzeli, ko ste postali komisarka za mednarodno trgovino, Eh, in glede na to, da ste bili komisarka za zunanjo trgovino, želim, da odgovorite na to vprašanje. Najlepša hvala. Eh, sedaj bom dala besedo Lady Ashton, potem bomo pa z vprašanji končali. Najlepša hvala, gospode Kajzer. Strinjam se z vami. Kultura je zelo pomembna in sicer z različnih vidikov. Prvič eh, je to izraz tega, kar ljudje so, potem sposobnost podpirati ljudi v kulturnih dejavnostih. To ima lahko tudi velik vpliv na sposobnost ljudi, da se angažirajo v družbi, v kateri živijo. In dokazi za to so na voljo že zelo dolgo, ki kažejo, da če so ljudje ponosni in če je njihova kultura priznana, bodo tudi bolj uspešni sicer v družbenem življenju. Torej, ta logična povezava je zelo dobra. Um, ampak mi ne eh, umikamo kulture iz tega, temveč eh, kultura je seveda del tega, kar delamo. In ko sem obiskala in si ogledala projekte po vsem svetu, naprimer v Indiji in tudi drugod, se zelo osredotočajo na kulturo, potem tudi kulturne industrije so način, kako se lahko prispeva k razvoju. Gre za identiteto, pa tudi za gospodarstvo. Kult industrije kulture povsod po svetu lahko odigrajo zelo pomembno vlogo. Ko sem si ogledala projekte v Indiji, kjer podpiramo umetnike iz različnih delov Indije, predvsem iz manjšinskih skupin, eh, so bili seveda ponosni, da dobijo pomoč za to, da je njihova kultura priznana in da lahko izražajo svojo kulturo in da se tudi priznava ta kulturna identiteta, vendar eh, v, eh, spoznali smo tudi odlične umetnike, ki bodo prav tako prinesli blaginjo ljudem in skupnostim, v katerih živijo. Torej, eh, kar sem jaz videla, ni kazalo v to, da kultura ne bi igrala pomembne vloge. Južni Sudan. Eh, krhkost te države. To se popolnoma strinjam s tem, kar ste rekli. Pogovarjala sem se s posebnim predstavnikom eh, Združenih narodov. Imamo tudi Razlen Maston, ki je posebna predstavnica za. EU, torej gre za to, kar se dogaja sedaj in tudi prej v Darfurju. In moj pristop je, da bi tako sever kot tudi jug pripeljali do tega, da rešijo vprašanje meje, potem Eh, spor v zvezi z plinovodom in tudi, da se rešijo konflikti v konfliktnih e, eh, območjih. Ampak pri tem se angažirajo tudi drugi, gre za velika eh, mednarodna prizadevanja in veliko denarja gre tudi v te projekte države članice in tudi eh, EU, eh, e mislim, da 700 milijonov evrov vsi skupaj prispevamo k dosegi teh ciljev. Torej gre za razvoj infrastrukture. Prej sem omenila letališče. To je za nje zelo pomembno, kajti eh, promet eh, je zelo problematičen. Treba je pa je najti tudi rešitev za plinovod in to bo eh, za nje še kako pomembno. In srečanja, ki potekajo sedaj, upam, da bodo prispevala k pripeljala do rešitve, tako da bo eh, gospodarstvo na jugu imelo rist od nafte in sever od tranzita nafte in upam, da bo to rešeno k malu. Ampak eh, veliko smo izvajali tudi pritiska in smo eh, rekli, da ne moremo zapolniti brzili, ki eh, nastaja, če se to ne reši. Torej, da je treba najti trajno rešitev za to. Gospod Diaz de Mer, govorili ste o več problemih, tudi o notranjih zadevah eh, predvsem o prostem gibanju oseb. Nekaj, kar je zelo pomembno eh, tudi znotraj EU, je, da priznamo pomen tega, kar smo ustvarili, kar imamo, pa da tudi drugim državam pokažemo, kakšno korist bi to imelo za druge. Samo en primer, prost pretok oseb. Dve stvari verjamem. Prvič, študentje, eh, poslovneži in tako naprej. Bolj, ko eh, več, ko jim, bolj, ko jim omogočamo, da dobivajo tu izobrazbo ali da tudi pridejo sem iz eh, gospodarskih razlogov za sklepanje poslov, to pomaga tudi državam, iz katerih ti prihajajo, kajti to bo jim pomagalo pri gospodarstvu, pri izboljšanju izobraževanja in tako naprej. Drugi vidik je, da ljudje pravzaprav si želijo živeti doma. V glavnem so sicer izjeme, ljudje želijo ostati doma in to vidimo v vseh državah, eh, ki smo jih obiskala v sosedstvu. Ljudje v glavnem želijo ostati doma, nekateri morajo zapustiti dom, ker nimajo nobenih perspektiv, niti politično, niti gospodarsko. Več, ko lahko storimo, da bodo ljudje se lahko razvijali tam, kjer želijo živeti s prijatelji in družinami, tem bolje bo. In vse, pol, politik, vse te politike se morajo vklopiti v nek eh, evropski svežen uh, celovite politike. Gospodja Koros. No, razvojna pomoč in vrednost eh, tega, kako zagotoviti, da dobimo res tudi vrednost iz tega. To je en od izzivov, eh, kjer moramo najti pametne poti, da razumemo, kakšen je vpliv naših ukrepov našega delovanja. Če gledam razvoj, na razvoj izolirano, potem izgubimo potencial, ki lahko nastane iz vseh politik skupaj in zato so potrebne razprave o koherentnosti politike, torej trajnostni razvoj, podnebne spremembe, kako pomagamo ljudem v krizah, kaj, kako zagotoviti stabilnost v političnem življenju in tako naprej. Okoljske zadeve vse, to spada skupaj in Torej, če ko govorim o koherenci, potem to pomeni, da če Evrop deluje navzven, mora celotna politika predstavljati nekaj konsistentnega, da bomo dosegli največji učinek za denar. In ta učinek za denar mora uh, imeti za cilj predvsem spremembe življanja v teh državah. Kako lahko posamezna politika vpliva na ranljivost družb, na uh, potencial ljudi uh, in tudi za sposobnost, da ljudje sami prevzamejo nadzor nad življenjem v družbi, uh, nad ekonomijo in tako naprej v kulturi. Bolj, ko nam bo uspelo vzpostaviti to koherenco v naši politiki, lažje bo to tudi miriti in lažje bomo ugotovili, kolikšna je vrednost za to, kar vlagamo. In to uh, je seveda velikega pomena gospa Guero. Mi ste govorili o specifičnem problemu o sušah in sistem zgodnega opozarjanja, ki ga imamo. Veliko je informacij, ki opisujejo posledice eh, podnebnih sprememb, sprememb vremena v pre, več kot 100, 102 državah. 102 državi eh, Eh, torej te še posebej prizadevajo podnebne spremembe. Ponekod so to poplave, po drugi, eh, drugih eh, suše. Torej, če ne dežuje, če večkrat ne dežuje, potem je to velik problem. Kar poskušamo storiti je, da vse službe skupaj nudijo zgodno pomoč, da, pomoč tudi v obliki hrane, da se po vežemo tudi z vladami in vidimo, kaj, kako lahko pomagamo in da vidimo, ali ljudje lahko ostanejo tam, kjer so. Ampak to, kar vidimo na televizijskih okran, ekranih, tudi v razpravah, gre za imbic, ambicije, ki niso vedno uresničljive. In pogosto so to območja, ki so tudi območja konflikta, kjer je težko Eh, zagotoviti dostop za pomoč. In če govorimo o lakoti, potem je seveda pomagati, treba pomagati tem težavam, ampak to so tudi drugi problemi. Potem eh, spreminjanjem podnebja, spreminjanjem načina proizvodnje hrane bomo lahko storili vnaprej več, tako da eh, bomo imeli polščine, ki ne bodo potrebovali toliko vode ali boljše namakalne sisteme. In zato potrebujemo seveda dobro strategijo eh, za območja, ki jih to zadeva. Torej, kjer, kjer prihaja do sprememb pri eh, razpoložljivosti vode. Voda eh, je eh, tudi nekaj, kar lahko zaneti konflikt in tu se popolnoma strinjam z vami. Zato se je treba temu še posebej posvetiti. Ne vem, kaj, bomo, kaj delamo na področju trga derivatov, ampak se bom pozanimala. Gospod pa gospod Vendas, govorili ste o Belorusiji, o sankcijah in tudi o Iraku. Kot veste, smo uh, imeli več krogov sankcij za Belorusijo in menim, da moramo še naprej uh, izvajati ta uh, režim sankcij, tako da ostaja ta pritisk in seveda moramo si ogledati tudi, kaj s tem dosežemo. Prav ste povedali, da morajo te sankcije bile, biti zelo usmirjene. To velja še posebej za Belorusijo in to smo tudi storili, ampak to velja tudi za Sirijo. Torej, s tem, da želimo pomagati posameznikom, posebnim eh, eh posameznim organizacijam in to potem naj bi vplivalo na režim, kar eh, poskušamo storiti, to drži za Iran in tudi za druge države, je, da nočemo s temi sankcijami prizadeti prebivalstva. To je težko, ampak to je pomembno. To, eh, pomem, to je tudi pri Belorusiji tako, kajti pomoč za ljudi še ostaja naprej. In razen tega. Eh, je treba predvsem tudi izvajati politični pritisk tudi s tem eh, z veleposlaniki oziroma s omaknitvijo letih. Potem, kar zadeva mednarodne zadeve in kar zadeva trgovino. Mislim, da sem kar dovolj govorila o trgovini. No, pri trgovini je tako, da jo je treba vključiti na zelo jasen način v ta strateški pristop eh, tega, kako se Evropa predstavlja na vzunaj. Mislim, da moramo naš, z našo službo pomagati predvsem tudi našim ljudem. Želim, da bi evropejci veli, verjeli v Evropsko unijo, predvsem tudi zato, ker ekonomsko in politično podpiramo naše ljudi. Če eh, bo svet bolj varen, to pomaga tudi našim ljudem. Če imamo uh, cvetočo trgovino, je to pomembno tudi za nas, ampak potrebujemo integriran način, torej kako Evropa gleda na ostali svet, eh, kaj je naša ponudba in kaj so naši cilji. In zato je tudi trgovina v srčiki eh, tega. Torej, in pred kratkim smo izdali tudi ustrezno sporočilo o trgovini in razvoju. Najlepša hvala. Sedaj bomo zaključili ta del seje. Hvala gospe Ešten, da nam je posvetila toliko časa in upam, da se bomo kmalo spet videli.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

merci aux assistants de bien vouloir prendre place tudi asistente prosim da sedejo najprej bomo preizkusili kako bo potekalo elektronsko glasovanje glasujemo to je test test Il en manque 4, 3. 4 manquent, 2 manquent, 1 manquent nič ne manjka. Sem glasovala. Hvala lepa, stvar deluje. In bomo začeli. alors premier vote donc dont le rapporteur est monsieur Kasmarek. Poročilo gospoda Kasmareka je prvo v navrsti eh, amandma številka ena za proti zdržanje sprejeto. Amandma številka dva za proti zdržanje sprejeto. Ta postane brezpredmeten številka tri za proti, zdržani, sprejet. Številka 6 za, proti, zdržani, sprejet. Številka 4 za, proti, zdržani, sprejet. Številka 7 za, proti, zdržani, sprejet. Številka 5 za, proti, zdržani, sprejet. Amandma številka 12 za, proti, zdržani, sprejet. Številka 13 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani. Bom preverila elektronsko, številka 13, glasujemo. Kon... En preveč je glasoval. En preveč sedaj pa v redu. Konec glasovanja, sprejet. 15 proti 11, amandma številka 14 za, proti, zdržani, sprejet. Amandma številka 15 za, proti, Zdržani je sprejet, osem za, proti zdržani sprejet, številka šestnajst za, proti zdržani sprejet, amandma sedemnajst za, proti zdržani mislim, da je sprejet, bomo oprostite, ček, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma številka 18 postane brez predmeten, 6 za proti zdržan, 8 za proti zdržani sprejet, 9 za proti zdržani sprejet, 10 za proti zdržani sprejet, amandma številka 19 za proti zdržani zavrnen, amandma številka 20 za proti. Eh, ugasnite telefon, sprejet, številka 10 za proti zdržan, sprejet, ampak ima številka 21 za proti zdržani, sprejet. Amandma številka 11 eh, za proti zdržanje eh, sprejet, amandma številka 22 za proti zdržanje sprejet. Amandma številka 1 za proti zdržanje sprejet, amandma 2 za proti vzdržanju je sprejet, eh, pardon, zavrnjen, amandma številka 3 za proti vzdržanju sprejet, 4 za proti vzdržanju sprejet, amandma številka 5 za proti vzdržanju bomo preverili, amandma številka 5 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma številka 6 za proti vzdržanju sprejet. Zdržan je zavrnen, amandma številka 7 za, proti zdržan je sprejet, amandma številka 8 za, proti zdržan je sprejet, amandma številka 9 za. Za prvi, v podelih, podelih, prvi del za, proti. Bomo preverili, glasujemo o prvem delu amandmaja številka 9. Konec glasovanja. Za. Ja. Sprejet. Številka 9, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Amandma številka 10 za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amandma številka 11 za? No, ta je brezpredmeten. Pardon. Končno glasovanje za? Pr, pr, ko, eh, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj prehajamo, sedaj prehajamo na drugo glasovanje. Gospa predsednica, če se poročevalec in poročevalci v senci eh, strinjajo, lahko sedaj glasujemo v svežnu. Prav. Oui, oui, oui. Donc on vote d'abord le 3 et le final. Donc amendement. Torej, amendement. Ja, torej, svežno bo to glasovanje. Tri amendmaje vzamemo skupaj, gospoda Verbana. Eh, kdo je za? Proti? Zdržanje? Sprejeti končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto soglasno. Sedaj bomo šli tudi v svežno glasovati, če se strinjate o naslednjem. In sicer v svežno glasujemo od amadmaja številka ena do konca. Če je usni amadma sprejet, potem je šest postane brezpredmeten. Eh, kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. Končno glasovanje. Kdo je za? elektronsko, pardon, eh, glasujemo. Grem malo prehitro, en manjka, en ni glasoval. Ko en preveč glasuje, nič hudega. Konec glasovanja, sprejeto. Soglasno, bravo. Naslednje glasovanje. Vse imam o angliščini, boste sami prebrali. Amandma številka ena za, proti, vzdržani. Bom preverila. Glasujemo za amandma številka ena. Konec glasovanja, en preveč glas, 28 je v redu. A prav v redu. Zavrnjeno. Amandma številka 2 za, proti zdržani sprejet, amandma številka 3, kdo je za, proti zdržani sprejet, amandma številka 4, kdo je za. Proti zdržani. Zavrnen. Amandma številka 5 glasa. Proti zdržani. Sprejet amand... Mm, Osni amandma številka... Ustni amandma številka 1 za. Proti zdržani. Sprejet amandma številka 6. Postane brezpredmeten. Torej, kompromisni predlog A2. Proti zdržani. Sprejet. Amandma številka 7 glasa. Ne. Eh, amandma številka 9, prejšnja dva postaneta brezpredmetna, 9 eh, kdo je za, proti, zdržani, sprejet, amandma številka 10, kdo je za, proti, zdržani, sprejet, amandma številka 11, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen, amandma številka 12, kdo je za, proti, zdržani, bom preverila, eh, glasujemo za amandma številka 12. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma številka 3 je za. Proti. Zdržan je sprejet. Amandma številka 2. Ustni amandma. Za. Proti. Zdržan je sprejet. Amandma številka 14 eh, pade. 15 je za. Proti. Zdržan je sprejet. Ustni amandma številka 3 za. Proti. Vzdržani sprejet, amandma številka 16 je brez predmeta, 17 za, proti vzdržani sprejet, amandma 18 kdo je za, proti vzdržani zavrnen, amandma številka 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 po dveh delih, prvi del kdo je za. A ne, ne, je brez predmeta, vse upravičujem. Sedaj je na vrsti elektronsko končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Bravo. Tako, gospa Zaniki. Sem končala skoraj. Kaj pa moramo zdaj? Kaj pa naj zdaj naredim?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 donc euh, ce sont des votes électroniques donc euh, concernant To bo elektronsko glasovanje, najprej gre za osnutek mnenja, brez amandmajev. Vsi sedite, kdo je za? Elektronsko glasujemo, glasujemo. Glas elektronsko. Le vote est clos. Konec glasovanja. Adopté. Sprejeto. Voilà. Maintenant il y a encore un... Sedaj pa še ena točka, prosim vas, da ne odidete, to bi bila velika škoda. To je točka številka 14 gre za predstavitev gospoda Noizerja, to je osnutek mnenja, ki je namenjen odboru IFRE o poročilo na lasno pobudo in sicer o sodelovanju se partnerji izven naših meja na področju energetske politike. Gre za strateški pristop k zanesljivi trajni in konkurenčni oskrbi z energijo. Malo tišine, prosim da bo gospod Nojzer lahko govoril. Gospod Nojzer, imate besedo. Ja, viel, viel dank, Hvala, gospa predsednica. Torej, gre za mnenje našega odbora o energetski politiki s partnerji izven naših meja. Pred enim letom smo uh, obravnavali in sklenili ustrezen program za energetsko politiko v zvezi z državami v razvoju do leta 2030. In pri tem gre za nekaj podobnega. Čeprav eh, sem to zdaj zelo na kratko predstavil, mislim, da moramo pozdraviti, da si je komisija zadala cilj eh, univerzalnega dostopa do energije. To je še posebej pomembno v tem letu, ko so Združeni narodi razglasili leto 2012 leto trajnostne energije za vse. Komisija svet in tudi parlament smo eh, pojasnili, kdo ima katero nalogo, vendar je treba zdaj te naloge opraviti. Tako kot je omenjeno v poročilu o univerzalnem dostopu do energije, se moramo osredotočiti na uh, trajnostno in cenovno dostopno energijo. In eh, pri tem moramo seveda krepiti zmogljivosti držav partnerk, kajti brez eh, energije razvoj skoraj da ni možen. Če Evropska unija se pogaja s tretjimi državami o energetski politiki, je pomembno, da se upoštevajo tudi cilji razvoja. Dobro upravljanje, potem sem sodi tudi decentralizacija, kot pa seveda tudi človekove pravice in demokratizacija. EU mora v pogajanji s tretjimi državami eh, v glavnem se usmirjati po interesih prebivalstva in ne toliko eh, po kratkoročnih interesih, pogosto kratkoročnih interesih vlad torej eh, pozor, posebna pozornost mora biti posvečena preglednosti demokratičnemu nadzoru in vključitvi civilne družbe. In Evropska unija mora paziti na to, da, predvsem, da predvsem pri biogorivu ne bo eh, negativnih posledic. To je pet bistvenih točk, več možnosti nimamo, to so predlogi, ki jih pač mi kot odbor posredujemo pristojnemu odboru za industrijo, raziskave in energetiko. Hvala. Hvala lepa, gospod Neuser. Sedaj dajem besedo tistim poslancem, ki želijo besedo. Gospa Keller najprej. Hvala. Zastupam eh, poročevalko v senci gospod Gris. Načeloma se popolnoma strinjamo s tem, kar piše v mnenju. Boj se nam postavlja vprašanje, ali lahko temu dodamo še kaj novega. Torej, eh, to je seveda izziv, kaj še dodati. Eh, torej, imamo predlog spremembe za peti odstavek, kjer gre za širitev uh, pridelovanja biogoriva. Torej, biogorivo lahko vodi do velikih monokultur, to želimo povdariti, in potem to lahko tudi zaplete vprašanje posesti oziroma lastništva zemlišč in lahko vodi do izgube pomembnih naravnih virov in do, eh, torej do Eh, posika gozdov in do okoljske škode. Potem proizvodnja biomase, to je drugo vprašanje. V poročilu INI eh, se to ne pojavlja. Eh, torej, ustno vprašanje, ki je to omenjalo, o tem se ni glasovalo, zato bi mogoče to lahko vključili tu. In ker podajamo mnenje tudi k flekt, bi bilo po naše pravilno, da bi tu povedali tudi nekaj o biomasi, kajti to sodi v naše področje. Tu imamo določene predloge, ampak to so v bistvu dopolnila. Pravzaprav se strinjamo in smo srečni s tem mnenjem in upam, da bo tako tudi sprejeto. Hvala. Hvala lepa, gospod Šnibr. Hvala, gospa predsednica. Hvala za poročilo, gospod Neuser. Še posebej se želim zahvaliti za to, da omenjate vprašanje koherentne politike. Včasih eh, imaš občutek, kot da se koncept obrača na glavo in sicer kako lahko razvojna politika služi boljši energetski politiki in mislim, da eh, se bomo seveda še morali pogovoriti o teh vprašanjih, čeprav se mnenja v bistvu ne razhajajo. Hvala. Euh, Hvala lepa, gospa Jesram. E, besedo sem želela dati komisiji. Ali je kdo z komisije tukaj? Je, izvolite. E, Kolegi so na poti. Rekla sem jim, naj pridajo četrt do. Veste, vedno je tako. Komisija bi bila lahko dovolj prijazna, da bi bila pravočasno. Res je, da ne, eh, sicer nekoliko smo prej končali, ampak ne moremo čakati se, da je četrt ure. To ni normalno. Lahko se predvidi, da se malo zamudi ali da malo prehitevamo, ampak najmanj, kar bi komisija lahko naredila, da je tukaj četrt ure prej, saj ne, zamu, eh, saj ne prehitevamo eno uro. Ne bom čakala komisijo. Gospod Neuser, imate besedo in prosim sporočite to sporočilo. To se ni zgodilo prvič in se mi zdi, da je to nedopustno. Ja, dank, Hvala še enkrat za to pobudo. Pobudi, ki smo jo slišali, ta koherentna politika mora biti vidno. Uh, teme, na katero opozarjamo in predloge gospe Keller bomo lahko dobro vključili, mislim, da še malo razširijo vidike, ki smo jih želeli predstaviti kot odbor za razvoj. Okay, donc, euh, merci beaucoup. Hvala lepa, naj, najlepša hvala gospod Neuser, zelo mi je žal za vas, ker komisije ni, tudi zaradi kolegov mi je žal. Zahvaljujem se prisotni publiki prekinjam sestanek, ponovno začenjamo jutri zjutraj ob 9.00 v tej isti dvorani in vsem želim prijeten večer.